to razpravo. Politična skupina EKR nam je pripravila seznam imenovanj v odbore. To bomo priložili v zapisnik. Če nihče ne bo nasprotoval eh, temu seznamu, bomo šteli, eh, da so ta imenovanja začela veljati. 9. junija ob 9. uri zjutraj bomo začeli z delom od 9. do 13. ure, potem pod